spoštovani predsednik države gospod plevnel iskreno dobrodošli v evropskem parlamentu veliko čast nam je da ste danes z nami v številnih letih ste razvili tesen odnos z evropskimi ustanovami kot predsednik države ki je zelo pomembna članica evropske unije v zadnjih dveh letih z vidika migracij ste to iz, res uh, izkazali. Bili ste uh, pod velikim pritiskom, zato se vam zahvaljujemo za vaš obisk danes med nami. Uh, veliko čas nam je, da ste torej tukaj, da boste spregovorili poslancem Evropskega parlamenta in kar takoj brez odlašanja vam dajem besedo. gospod predsedujoči spoštovani poslanci evropskega parlamenta ekscelence gospe in gospodje spoštovani prijatelji v veliko čast mi je da vas lahko danes nagovorim kot predsednik bolgarije torej v čast mi je da lahko spregovorim tu v srcu evropske demokracije sem ponosen proevropejski predsednik proevropske nacije Mi, Bolgari, smo ponosni na to, da predstavljamo stabilnost in pa da smo neke vrste motor pozitivnega razvoja v jugovzhodni Evropi. In naša skupna dožnost je, da si prizadevamo za evropske vrednote miru, svobode, demokracije, človekovih pravic, vladavine prava in solidarnosti. In naša naloga je, da še naprej delamo na oblikovanju zgodovine in tega evropskega projekta. Mir in svoboda pa se soočata z izzivi. Priča smo najhujši varnostni situaciji od konca druge svetovne vojne. Seveda obstajajo velike razlike med regionalnimi silami, nacionalne meje in mednarodna načela se postavlja pod vprašaj in soočeni smo z veliko bolj zapletenim mednarodnim sistemom, kjer uh, svetovne in regionalne institucije in sile ne morejo preprečiti konfliktov. V veliko regijah prevladujeta vojna in teror. Države in institucije razpadajo. Danes eh, v Evropi razumemo, da to, kar se dogaja na Bližnem vzhodu ali v Afriki, tudi na naša življenja neposredno vpliva. Današnje meje se ponovno vračajo ista generacija, ki je dosegla zrušenje berlinskega zidu, gradi nove zidove v srcu Evrope. Ja, svet eh, ni v ravnotežju in morali bomo najti novo ravnotežje. Imamo nestabilne regije, ehm, nevarne meje in zaskrbljene državljane. Terorizem se vedno bolj širi in kjerkoli na svetu smo lahko tarča terorističnega napada. Nihče ni imun in nihče ni varen. Danes se moč v tem svetu spremenja. Na varnostni konferenci v Minhnu je ruski premijer govoril o novi hladni vojni, s katero se danes soočamo. Upam, da to ne drži, da nismo priča novi, novi hladni vojni. Ampak mislim pa, da smo priča tako imenovanemu hladnemu miru. Pred dvema letoma na varnostni konferenci v Minhnu eh, sem eh, izpostavil dejstvo, da je Evropa stopila v novo obdobje. Ukrajinska kriza je situacijo povsem spremenila. Začeli smo torej s to eh, novo fazo razvoja, ki sem ji rekel hladen mir mir, zato ker nihče ne želi vojne, ampak hladen mir, zato ker vidimo, da se uporabljajo instrumenti iz časov hladne vojne, propagandne vojne, kibernetski napadi in tako dalje. In nekatere države so tudi v neposrednem smislu postale hladne, destabilizirane in pa vedno bolj ranljive zaradi zamrznenih konfliktov. Ruski predsednik velikokrat govori o novem ravnotežju eh, z različnimi eh, sferami, interesnimi sferami velikih sil, ki jih je treba spoštovati. Ali bomo res imeli novo konferenco na Jalti? Če bo Zahod to dovolil, potem bo to sramota. Moramo pokazati, da imamo hrbtenico in moramo se boriti za našo vizijo našega projekta za Evropo. Živimo v težkih časih, zato ker eh, svetovni in eh, regionalni vodje zauzemajo različne pristope, različ, sledijo različnim ciljem in politikam. Eh, in, uh, moramo biti modri, to pomeni, da moramo modernizirati, izobraževati eh, in privilegirati diplomatski pristop. Ampak, če nimamo vizije, potem potrebujemo vojno in zato potrebujemo primernega sovražnika. Zelo preprosto je države destabilizirati. Eh, to lahko storijo močne eh, sosedne države, ampak eh, takšne razpadajoče družbe lahko popravijo samo ljudje in ne velike sile. In zelo dolgo časa traja, da se ponovno vzpostavi red. In modra politika mora iti v smer izogibanja zamrznenih eh, konfliktov. 21. stoletje eh, ni stoletje, ko je treba premikati meje, temveč je treba razmišljati izven meja. Eh, modra politika mora iti v smeri izobraževanja naših narodov, zato da bodo državljani lahko omočeni in eh, družbe tolerantne in svobodne. Nočemo se vrniti v čas, ko so velike sile razdelile njihove interesne sfere. To, kar se je zgodilo v Ukrajini, eh, je mm, grenako pomin, eh, da ne moremo da se ne moremo zanesti na to, da uh, grejo naši koraki vedno samo naprej. Uh, nikoli nismo želeli imeti vojne v Evropi, vendar žal danes imamo vojno v Evropi in to je v Ukrajini. Zame je Krim Ukrajina in Ukrajina Evropa. Po mojem mnenju je odprava vizumskih režimov za ukrajinske državljane eh, zelo pomemben in nujem korak eh, v smeri podpore Ukrajini, kajti treba je Ukrajino podpreti in njihove državljane pozdraviti in pokazati, da jih Evropa podpira. Če ne poznamo dovolj zgodovine preteklosti, če se nismo ničesar iz tega naučili, potem to lahko vrže senco na našo prihodnost. Eh, to nevednost In to pozabo lahko populisti izrabijo in izkoristijo. Pozdravljam izgradnjo Evropske hiše zgodovine. Treba se je spomniti tragične eh, preteklosti in treba je to znanje tudi prenesti mlajšim generacijam. In eh, s tem jim je treba prenesti tudi najpomemben najpomembnejši nauk, da mir ni nekaj samoumevnega, temveč da si moramo zanj vsi prizadevati. In mir ni samo odsotnost vojne, mir eh, je sočlovekove pravice in mir je tudi vladavina prava. Vsak mlad evropejec bi moral razumeti, kako je prišlo do velikih bitk v Verdanu in do Iranu in mora razumeti, zakaj se to ne sme več zgoditi. Bolgarski revolucionar Goce Delčev je sanjal o prihodnjem svetu, kjer se narodi nikoli več ne bodo eh, borili um, na bojiščih, temveč samo uh, na področju kulture, znanosti in znanja. 21. stoletje v Evropi se mora v tem stoletju se morajo Evropi konflikti reševati v parlamentu in ne na bojiščih. In evropska integracija eh, to, te sanje omogoča. Eh, seveda Evropa ne more biti nek eh, izoliran otok stabilnosti. Eh, v tem nestabilnem svetu. Eh, Evropa se sooča z veliko krizami in tudi nove krize se pojavljajo na obzorju, naprimer eh, Brexit, nacionalisti, populisti, migracije in podobno. Ne smemo dovoliti, da. Evropa zapade v moralno krizo, v krizo solidarn pomankanja solidarnosti in krizo vrednot. Torej, naj si bo to um, priseljevanje ali sankcije uh, proti Rusiji. Uh, moramo držati skupaj. Mi smo družina in družina v krizi drži skupaj. In vsak član družine mora prispevati, mora pomagati rešiti probleme in ne ustvarjati novih. Bolgarija je ponosna na to, da bo vedno del evropske rešitve in da bo vedno delovala solidarno in odgovorno. Evropska unija je zelo pomembna in uživa politično legitimnost, zato ker na miren način rešujemo uh, konflikte, zato ker delimo skupne vrednote in pravila in zato ker sodelujemo na način, ki prej ni bil poznan in to med 28 državami. Evropska unija je edinstven projekt za mir, kjer je vsaka država pomembna. Vse težave, s katerimi se soočamo, naj si bojo migracije, terorizem, podnebne spremembe, gospodarska kriza, vse to so čezmejne težave. In sodelovanje ni več stvar uh, izbire, temveč je nujno. Okoli nas vidimo kaos na mejah, eh, vidimo države, ki propadajo, um, eh, zamrznene konflikte. Uh, Eh, brutalni eh, kriminalni interesi eh, igrajo svojo vlogo in uničujo človekova, človeška življenja. In zaradi tega so tudi operacije NATO in Frontexa tako pomembna, kajti pomoč tem ljudem, ki so življenski nevarnosti, predstavlja univerzalne vrednote. Istočasno pa je to pomembno zato, Eh, ker eh, moramo tudi vedeti, eh, kdo resnično beži pred vojno, kdo pa samo išče boljšo gospodarsko perspektivo. Današnja begunska kriza je ključnega pomena za Evropo in Evropa to lahko spremeni Evropo in to politično, gospodarstvo in socialno. In, povzroča uh, takšne uh, uh, pojave, kot so populizem, nacionalizem in uh, pa um, razhajanje. Bolgarija se je že izkazala za uh, zvestega partnerja v dobrih in slabih časih. Smo uh, na delu Evrope, ki je najbolj izpostavljen uh, tem krizam. Uh, Eh, in Bolgarija ščiti zunanje meje Evropske unije na eh, zelo učinkovit in profesionalen način. Eh, mi sledimo dublinskim in šengenskim pravilom, pokazali smo solidarnost z vsemi begunci in dali humanitarni status tistim, ki so izpolnili kriterije. Bolgarija izpolnjuje svoje odgovornosti in obveznosti kot država članica in vse to v duhu evropske skupne um, varnostne politike. Bolgarija uh, podpira uh, vzpostavitev solidarnostne scheme, ki bo omogočila uh, prerasporeditev um, in preselitev uh, beguncev uh, med vse države članice. Uh, kot uh, predsedujoči uh, Eh, vzhodnoevropskega procesa sodelovanja eh, je Bolgarija tudi dala pobudo za skupno izjavo o migracijah. Balkan je res eh, na mm, v prvih vrstah eh, eh, boja za eh, varno Evropo in rad bi, da bi to območje Balkana postalo območje stabilnosti in strpnosti. Želeli bi mirno sobivanje z drugimi religijami in etničnimi manjšinami. Kot bolgarski predsednik lahko rečem, mi želimo, da se meje odpravi, ne pa, da se jih premika in skupno sodelovanje na področju migracij in pa boja proti radikalizaciji in pa ekstremizmu in terorizmu je samo en primer, kako lahko Evropska unija in Balkan eh, delata skupaj. Evropski integracijski proces je prav tako zgodovinska priložnost za države Zahodnega Balkana. In, um, pomembno je, da smo dobri prijatelji in dobri sosedi. Eh, to je tudi eh, najboljši način, kako se preveri, če eh, te države resnično podpirajo ključne evropske vrednote. Bolgarija igra pomembno ulogo tudi pri mm, strokovnem znanju v regiji in močno podpiramo tudi regionalno sodelovanje, delo za spravo, za povezovanje, za integracije in vrh o. Um, sodelovanju med eh, vzhodnoevropskimi državami, ki smo ga imeli v Sofiji prejšnji teden, je eh, zelo dobro pokazal tudi, kako pomemben je ta format, ki ga praznujemo, katerega 20. obletnico že praznujemo. Spoštovani prijatelji, moramo eh, se zbrati, moramo skupaj razviti skupne strategije in moramo tudi doseči, da se bodo eh, vodilni na političnem, na gospodarskem in vseh drugih sektorjih tudi med seboj povezali in ne samo razpravljali. Potrebujemo partnerje, ki eh, delijo naše vrednote. Trans čezatlantski odnosi so strateško zelo pomembni, eh, zlasti kot izzivi našemu liberalno-demokratičnemu redu. Torej, svetla prihodnost za Evropo eh, zahteva tudi nov gospodarski model. Eh, model, ki se lahko ustrezno odzove na eh, izzive in ki uporabi različne možnosti, ki se mu ponujajo. Nov ekonomski model za Evropo mora biti dinamičen in odprt in ne sme nas biti strah eh, novih eh, fenomenov. Eh, gospodarstva, ki temelji na sodelovanju, eh, elektronskega trgovanja in tako dalje. Moramo vse te nove oblike pozdraviti. Evropa mora postati eh, vodilna na področju nove industrijske revolucije. Eh, potrebuje inovacije, ki bodo spremenile obstoječe paradigme. Potrebujemo digitalne tehnologije. Evropa prihodnosti je Evropa mm, tehnologije, inovacij, eh, poslovnežev, potrebujemo dinamično, prožno eh, Evropo, ki se bo lahko prilagodila, ki bo združena in ki bo vodilna. Kaj potrebujemo? Potrebujemo eh, preventivne ukrepe, moramo biti proaktivni, moramo hitro razpoznati in rešiti krize. Eh, moramo se tudi osredotočiti na eno krizo, moramo jo rešiti in moramo biti ponosni na to, da smo jo rešili na evropski način, na naš način. Prav tako potrebujemo eh, pogumne politične odločitve. To potrebujemo danes, tudi če je to težko. Eh, potrebujemo več eh, diplomacije, moramo se pogajati, pogajati in um, se izogibati boju, kajti uporaba uh, orožja kaže na to, da nimamo dovolj argumentov. Uh, moramo dati prednost načelom in ne interesom. Uh, moramo ponovno potrditi uh, ta načela uh, pravne države, človekovih pravic in svoboščine, teritorijalne uh, Eh, integritete, suverenosti in nedotakljivosti meja za vsako državo v Evropi in v svetu. Ja, vedno več eh, tvegan se pojavlja, vedno več je um, situacij, ki jih ne obvladujemo in vedno več eh, Eh, takšnih situacij se bo pojavljajo v tem prehodnem obdobju, kajti moramo zgraditi eh, nov svetovni red eh, in to skupaj moramo dajati prednost načelom, institucionalnim reformam in pa um, prizadevati si moramo za to, da bodo razlike nekaj, kar bomo reševali skupaj in ne z vojnami takšnimi ali drugačnimi. Kajti, če tega ne bomo storili, potem bomo omogočili neodgovornim vodilnim, da bodo lahko situacijo še bolj destabilizirali. Evropska unija je res vsakodnevni plebiscit naše želje potem, da bi živeli skupaj. Zgodovina nam kaže, da lahko vse izgubimo, vse, kar smo pridobili. Eh, in, uh, vsi eh, populisti, nacionalisti, tisti, ki izkoriščajo begunsko krizo, vsi nam kažejo, da je ta grožnja eh, resna. Torej, moramo vedeti tudi, da ni alternativ za naš evropski eh, projekt. Moramo pokazati našim državljanom, da vemo, kaj delamo. Današnja Evropa sproža več vprašanj, kot daje odgovorov. Naši državljani zahtevajo varnost v vedno bolj um, negotovem svetu in sprašujejo se, kako lahko živimo uh, skupaj s svojimi sosedi. In um, ravnotežje med pravicami in uh, odgovornostmi v evropski družbi je nujen del tega odgovora. Moramo pokazati. Uh, preostalemu svetu in našim državljanom, da smo prepričani v to, kaj delamo in da lahko izkoristimo ta potencial. Terorizem, migracije, zamrzneni konflikti, vsega tega ne moremo reševati. Uh, če se izogibamo glavnim razlogom za to, in sicer tu gre za geopolitične frustracije in pa resni konflikti. In zato se je treba osredotočiti na upravljanje s konflikti, na strukture, ki to omogočajo in moramo predvideti tudi eh, strateško načrtovanje evropske zunanje in varnostne politike. Moramo biti realistični. Veliko teh eh, problemov uh, ima korenine v Evropi, gre za socialno izključevanje, marginalizacijo, slabo izobraževanje, neustrezen dialog eh, in to je problem. Eh, terorizem se začne tam, kjer se konča izobraževanje. Veliko teroristov in eh, tujih teroristov je evropejcev. Ne smemo pozabiti naše moralne obveznosti, da ostanemo dežela svobode človekovih pravic in pa pomoči vsem, ki so zatirani in ki so v nevarnosti. Istočasno pa predstavljamo tudi eh, vrednote, eh, ki temelijo tako na odgovornostih kot na eh, pravicah. In integracija in izobraževanje je nekaj, kar velja tako za gostujoče družbe kot za imigrante same. Danes je očitno, da če ne bomo imeli jasne politike in če ne bomo ponudili rešitev preko dialoga, potem bo uh, bodo populisti izkoristili um, strah državljanov. In če ne bomo realistični, potem bo uh, zelo težko uh, reševati ta konflikt. Populisti in nacionalisti nas. Uh, Silijo v izbiro med uh, vrednotami, ki smo jih uh, podedovali od um, tistih, ki so ustvarili Evropsko unijo in pa zahtevami eh, varnosti za naše državljane. Ampak mi želimo oboje, mi želimo vrednote in varnost in ne vidim nobenega protisloja, uh, medtem da so naše meje lahko varne in da spoštujemo človekove pravice in svoboščine. In vidimo eh, razlike med nacionalisti in patrioti. Eh, zelo velik evropski predsednik, predsednik De Gaulle, je rekel, patrioti so tisti, ki imajo radi svojo državo, nacionalisti pa so tisti, ki sovražijo, kar je drugačno. Torej, danes bolj kot kdajkoli, bolj kot kdajkoli danes potrebujemo modern patriotizem in neagresiven nacionalizem v Evropi. Gospe in gospodje, enotnost načel in vse vključujočnost v postopku eh, povezav oziroma integriranja v Evropsko unijo je ključnega pomena za prihodnost evropskega projekta. Jasno je, da se nacionalne družbe razlikujejo, da imajo različno zgodovino in zgodovinsko pogojene reakcije na dogodke, vendar to ne sme biti vzrok za spreminjanje narave evropskega projekta z uvajanjem Evrope dveh hitrosti. Enakost evropskih eh, zavez je neposredno povezana z evropsko identiteta in celo sam sum, da sprejemamo Evropo, eh, ki eh, je zgrajena na dveh hitrosti, pošlje signal oziroma sproži dvom v evropski projekt. To kaže na neenakost in napačno bi bilo podcenjevati potencial, razvojni potencial nekaterih predelov Evrope, naprimer Balkana. In, in zgodovinska napaka bi bila, da ga ne podpiramo. Evropski narodi eh, se ne bi smeli ene druge izigravati eh, proti svojim lastnim interesom. Samo en odgovor je možen. Več solidarnosti s tistimi državami, pred katerimi je daljša pot. In ta solidarnost mora preseči instrumente kohezijske politike eh, in biti del vsakršne evropske politike. Razpravljanje o eh, Eh, razprave o Evropi več hitrosti se bodo nadaljevale, vendar pa se moramo izogniti uničujoči naravi razprav o Evropi a la carte. Ne moremo izbirati solidarnosti in preobraziti Evrope v vsoto eh, različnih Eh, transakcijskih razmerij. Kajti glede na to, da eh, ima eh, vsaka država različne probleme, s katerimi se ukvarja, tak, takšna, ta, so takšne igre ničelnih usod že imele strašne posledice v preteklosti in zato moramo prisluhniti svojim partnerjem. Bolgarija je primer srednje velike države, države članice, ki je, eh, ki ima za sosede eh, države, kot so Ukrajina, tu je potem, eh, tu so tudi Rusija, vprašanje migracije. Zemljepisa ni moč spremeniti, vendar pa z pravo evropsko integracijo lahko geografijo spremenite v priložnost. Spoštovani poslanci in poslanke, jasno je, da evropske demokracije niso popolne, iz različnih razlogov se jih kritizira. Nismo popolni, smo pa boljši kot mnogi drugi. Ne moremo prepričati euroskeptike, morali pa bi mobilizirati proevropejce. Želim povedati jasno, vse napovedi o neuspehih eh, in celo o dezintegraciji Evropske unije eh, so zmotne. Potrebujemo pa več solidarnosti, eh, humanosti in empatije, več pravne države, več sinergij, več izobraževanje, več integracije. In prvi eh, demokratično izvoljen bolgarski predsednik Zelju Želev, eh, ki je rekel, demokracijo lahko zdravimo samo z več demokracije in prepričan sem, da, lahko, da se lahko tako soočamo z izzivi. In To se je že dogajalo v preteklosti in napačno uh, bi bilo, uh, da, uh, da nekateri mislijo, da to pomeni, tole, da to pomeni uh, slabost. Nasprotno, to je znak uh, uh, trdnosti. In uh, edini sredstvo, ki ga imamo v ta namen, je integracija. Ni nobene države, ki lahko uh, premagati premaga vse izzive sama. In eh, dejstvo je, da so tu nekatere rešitve, naprimer ne glede na to, ali so eh, ozemeljske, gospodarske ali pravne, ki, nas, eh, ki so lahko mogoče, ki se ponujajo, vendar so lahko le začasne in ne predstavljajo trajne rešitve. Pod, moramo ukrepati, potrebujemo eh, odločitve, biti drugačen oziroma biti brezdušen, eh, eh indiferenten ni danes eh, opcija in eh, spopasti se moramo s problemi in načrtovati njihovo reševanje. Števil, krize so številne, ena od njih je naprimer eh, da eh, Rusija eh, ne podpira načel mednarodnega, eh, mednarodnega reda, da, je, da gre tu za pristop, za katerega so potrebni enotnost, solidarnost in pravna država. Moskva je Eh, sprožila zelo široko propagandno delovanje v Evropi, eh, kar pa je eh, samo širilo sporočila nezaupanja in ne vrednot. In eh, cilj je spodkopati zaupanje ljudi v Evropsko unijo. Tu je največja nevarnost spodkopati zaupanje evropejcev v integracijo in v skupno, eh, v skupno usodo. To na široko odpira vrata eh, preteklim fantomom, kot so nacionalizmi, populizmi, potem vplivne sfere in tako dalje. In zdi se, kot da bi jim to tudi uspevalo in kot da ne napredujemo, da smo se zaustavili. Kar je potrebno narediti je odpreti vrata, dopustiti uh, nov. Uh, svež, eh, pripeljati svež veter v vse to. Eh, in potrebno je ponovno zatrditi in okrepiti temelje našega reda in vrednote, hkrati pa se odpreti eh, na široko hitrost premenjajočemu se svetu. Moramo se povezovati, ne se izolirati, gledati naprej in eh, vloga Evropa, Evrope je pomenljiva globalna vloga in potrebno se je v ta namen mobilizirati, začeti z novimi projekti, Eh, povezave. In eh, prihodnost Evrope ni v tolikšni meri odvisna od eh, tehnologije, od tehnik, od evroskladov in direktiv, potem upravljanja s krizami in tako dalje. Prihodnost Evrope je odvisna od vsebine, same temeljne vsebine in tega, kar smo. Ne smemo pozabiti velikih idej in se zablokirati samo pri tehnologijah in izgubiti celotno sliko. Pomembna, pomembno je vedeti, kaj je vizija Evrope. In eh, tudi v smislu vizije ustanovitvenih očetov. Potrebno je eh, tudi se spomniti, eh, kaj so imeli na umu ti očetje. Pred 70 leti, ko so se Eh, vsi, so vsi vedeli, da je mir možen le, kadar bo dosežena stopnja sodelovanja ko eh, bo tisto, kar se je dogajalo, vsi konflikti eh, v preteklosti, ne mogli več dogajati. In zamisel je bila ne oslabiti nacionalne države, temveč jih ukrepiti znotraj Unije. Bolgarija je bila vedno šipka, kadarkoli je bila sama, sedaj pa je močna in je ponosen sosed v Evropski uniji. Veliko vprašanje pa je, kje si, kaj si želimo doseči, kje se želimo nahajati, naprimer leta 2030 ali 2050. Seveda bi radi, želi, radi rešili probleme migracije, bančništva, zadolženosti in druge krize, vendar ali gre res samo za to? Skratka, gre na eni strani za tehnične rešitve, na drugi strani pa za sanje oziroma vizijo. In želel bi si, da eh, vsi še naprej sanjamo, delamo zgodovino, tako kot naši ustanovitveni očetje. Eh, tu so eh, tudi naprimer eh, širitveni proces, ki mora postati bolj učinkoviti, potem skupna evropska zunanja, obrambna, varnostna politika, potem skupna energetska unija, skupni digitalni trg, kapitalski trgi in tako dalje. Če na to vse to pozabimo, potem lahko pride do napak in se v nas začno videti samo eh, primernega nasprotnika. Če ne bomo več prispevali k delanju zgodovine, bo to nekdo drug storil namesto nas. In, eh, in skušal destabilizirati naše temelje. Zato eh, dajmo nov eh, zagon zaupanju Evropski uniji, naredimo to sedaj, naredimo to skupaj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, za ta pogumen govor. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za vaš aplavz. Mislim, da lahko rečemo, da je bil gospodov eh, predsednikov govor zelo pogumen, slišali smo reakcijo v parlamentu in mislim, da večina kolegic in kolegov deli vaše mnenje, ampak seveda so tudi v našem parlamentu ljudje, ki imajo posebno drugačno videnje in dovolite, da jaz povem, da sem jaz med tisto prvo skupino in zahvaljujem se vam za ta pogumen govor. Hvala lepa.